prosim usedite se gospe in gospodje da že vemo gospe in gospodje napaka je v programski opremi zato nimate običajnih imen na svojih sedežih morda vidite drugo ime vendar pa vseeno se usedite na svoje mesto, poskušali bomo kar se da hitro odpraviti to napako. Ker pa je sedežev še kar nekaj, če ne želite sedeti na sedežu, ki ni vašega imena in iščete ime, kjer je vaše, potem to prosim storite, storite kasneje. Gospod Marijas, prosim. Padre. Hvala lepa. Ne gre samo za prave sedeže. Uložil sem tudi svojo glasovalno kartico, pa še vedno vidim drugo ime. Torej tudi, če uložim kartico, kjerkoli že,